Ženepa. Prezident. Gospod predsednik, gospod predsednik, nisem razumel na ravni glasovanja, ali smo zdaj eh, glasovali za ali proti predlogu dnevnega reda, kot ga je povedal predsednik. Torej, kaj to pomeni, da v četrtek ne bomo imeli zasedanja? Panie przewodniczący.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 torej ne bomo glasovali o človekovih pravicah in, eh, in eh, ostalih zadevah, eh, ki se nanašajo na Demokratično republiko Kongo. Torej, vse ostalo pa ostane nespremenjeno, kar zadeva dnevni red četrtka. Myśmy, myśmy dyskutowali tylko jedno głosowanie. Pogovarjali smo se torej o samo enem glasovanju v četrtek. Kar pomeni, da bomo sicer normalno uh, vodi opravljali svoje delo v četrtek. Upam, da je vse jasno. Kolegs, we discuss... Kolegice, samo o enem glasovanju smo se pogovarjali, kar zadeva četrtek do sedaj. Kar zadeva Kongo. Torej, Odločili smo se, da ne bomo glasovali o neuspehu pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo, o ničemer drugem. Torej, sedaj, kot sem že rekel, bomo začeli z razpravo. Poročilo gospod Verak, preiskave in preprečevanje nesrečen incidentov v civilnem letalstvu. Prosim, poročevalko Kristin de Verak, da predstavi svoje poročilo. Luke, have they, did we rush? Did we rush? Okay. She's waiting for us. Yes. Please, madam. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Evropska politika na področju prometa ne obstaja samo zaradi gospodarskih ciljev, temveč izraža tudi našo pripravljenost zagotoviti najvišje standarde varnosti v potniškem prometu. Yes, please, madam. Everything is ready. Gospa, izvolite, vse je pripravljeno. To je cilj, ki smo se mu v teh zadnjih letih močno približali in treba je nadaljevati s prizadevanji, da bi lahko še nadalje zagotavljali najvišjo možno varnost v letalskem prometu. In zaradi tega imamo tu pred seboj predlog uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu. V pogajanjih, ki si jih žal nismo uspeli zaključiti pred poletjem, smo se tudi v pogajanjih s svetom pogovarjali o veliko podrobnostih glede samega preprečevanja nesreč in odnosov tudi pozneje do žrtev oziroma družin žrtev. To je besedilo, ki je zelo pomembno in moramo se potruditi, da bo čim prej stopilo v veljavo. Katere ukrepe je treba ukrepiti? Oprostite, pravi predsednik, dragi kolegi, dame in gospodje, prosim vas, dajte nam možnost, da delamo. Tukaj se ne moramo več slišati med seboj. Jaz, yes, madam. Da, gospa, izvolite. Izvolite, prosim, nadaljujte. Torej, kateri so ukrepi, ki jih predvideva to poročilo? Prvo, neodvisnost preiskal in seveda tudi preiskovalec, potem zagotovljen dostop do dokazov in do vseh sredstev, ki so potrebna zagotovitev vzroka za nesrečo. Potem to besedilo omogoča tudi pojasnitev uloge Evropske agencije za varnost v letalstvu in tudi zagotavlja, da ima agencija določeno Vidim, da to nikogar ne zanima, pravi govornica, ker očitno nihče ne želi slišati, kar imam zapovedati. Ne, gospa, to je običajno, pravi predsednik. Izvolite, prosim vas, nadaljujte, gospa. Tega žal, kot vidite, ne moremo preprečiti. To besedilo pojasnjuje vlogo EAS-e v primeru eh, nesreč, ker je to pravzaprav vloga potrjevalca agencije, ki izdaja certifikate in torej mora imeti tudi posebno vlogo v primeru nesreč. Gre tudi za vlogo v postopku certifikacije in tudi pri zagotavljanju strokovnih znanj, ki so potrebna v preiskavah nesreč. Zato se omenja tudi konvencija iz Chicaga in EASA ima torej možnost, da nastopa v preiskavah kot neke vrste svetovalec. Postavlja se tudi ustrezna formalna mreža, ki bo zagotovila formalne okvire za že obstoječe sodelovanje med državami članicami, ker bo tako omogočeno tudi brez posebne pravne osebe zagotoviti kakovost eh, povečanega sodelovanja v to vrstnih preiskavah, delitev in eh, izmenjavo eh, izkušenj in dobrih praks. Prav tako je možna s tem boljša povezava med tehničnimi in pravosodnimi vidiki preiskav in ne glede na to, da imamo tako zelo različne pravosodne sisteme v državah članicah, hočemo zagotoviti takojši eh, dostop do dokazov na kraju nesreče in njihovo ustrezno zavarovanje, dokler se jih ne posreduje pristojnim preiskovalnim organom in sodiščem. Potem pa je tu še zelo pomembno poglavje zaščite žrtev in njihovih družin. Gre za primere, ko smo bili veliko krat priča, da ni bilo dovolj informacij na razpolago družinam žrtev, še zlasti v prvem eh, času čakanja na podatke o nesreči gre za možnost, da se že v trenutku rezervacije letalskih vozovnic navede osebo, ki jo je treba obvestiti v primeru nesreče oziroma komu je treba posedovati podatke o preiskavi. Potem je treba tudi določiti osebo, ki je referenčna oseba za vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z družinskimi člani tekom preiskav in tudi eh, kdo je odgovoren za eh, načrte za ukrepanje v nujnih primerjih po nesreči. S tem pa je povezano tudi nudenje psihološke pomoči družinam žrtev. Nujno je bilo potrebno, da imamo v Evropski uniji vsaj minimalna sredstva za pomoč družinam žrtev gre za velik napredek eh, na področju žrtev v letalskem prometu in nesreč v letalskem prometu, ker gre za tudi varstvo podatkov, saj bomo imeli novo podatkovno bazo, predvsem vzpostavljeno z namenom preventivnega delovanja. Tu so torej osnovne točke, v katerih smo dosegli eh, kompromis, zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali in lahko rečem, da sem imela odlično sodelovanje številnih kolegov. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa, gospa. Eh, vaš govor se je žal začel v zelo težavnem vzdušju, zato vam res eh, hvala, da ste ostali in zato vas nisem ustavil po štirih minutah postopkovno vprašanje izvolite Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem se želel že prej javiti, da bi prekinjal poročevalko. Prav imate. Res je neverjetno, kako je bilo na začetku te razprave. Pri tej razpravi gre za nesreče v letalskem prometu in za človeška življenja. Kako bi preprečili nesreče in kako bi zaščitili človeška življenja. Mislim, da je prav tako pomembno kot so razprave v poslovniku in mislim, da moramo premisliti, kako bi preprečili ta kaos na začetku razprave, ko gre za tako pomembne teme. Hvala lepa. To je vprašanje, ki bi ga morali zastaviti vsem našim kolegom, ker je res potrebno, da tisti, ki želijo zapustiti dvorano, to storijo čim hitreje in razpravljajo zunaj dvorane, tako da lahko tisti, ki so zainteresirani, sledijo razpravi. Hvala lepa v imenu Evropske komisije, gospa komisarka Cecilija Malmström, dobrodošli v parlamentu, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke in poslanci, pozdravljam vsi skupaj, prisrčna hvala, gospe poročevalki gospe Deverak in poročevalcem v senci, ki so sodelovali in tudi močno podprli komisijo pri tem zakonodajnem predlogu, pri tej zelo pomembni uredbi o varnosti v letalstvu v Evropi. To nikakor ni bil lahek dosje, kot je rekla tudi poročevalka, ravno nasprotno. Ta pogajanja so zahtevala veliko tenkočutnosti, da smo lahko dosegli ravnovesje med zahtevami po neodvisnih eh, preiskavah in zahtevami pravosodnih organov ter samimi potrebami po vodenju preiskav in zaščiti anonimnosti tistih, ki jih preiskave zadevajo. Vendar to smo storili zato, ker se iz vsega tega hočemo veliko naučiti in v končni fazi iznajti nova sodobna pravila, ki nam bodo pomagala pri uspešnih preiskavah in pri preprečevanju novih nesreč in s tem bomo tudi zagotovili visoko raven letalske varnosti v Evropski uniji. Zdaj tega se lahko samo še enkrat zahvalim tako parlamentu kot tistim, ki so sodelovali sani sveta, ker so bili pripravljeni za ustrezen kompromis. Pridružujem se oceni poročevalke, to besedilo, o katerem smo se dogovorili, je pošteno ravnoteže med vsemi interesi, ki so bili izraženi. Konec koncev je največji zmagovalec evropski letalski potnik, imel bo večjo varnost. In potniška varnost ter tudi varnost v letalskem prometu je en od prednostnih nalog komisije, to smo hoteli doseči vsi in zato mislim, da smo lahko ponosi na ta dosežek. Zato pozivam poslanke in poslance, da podprejo predloge poročevalke. Najlepša hvala. Dziękuję, e, pani komisarz. V e, imenju... Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu stranke EPP, gospod Werner Kuhn. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka Malmström, spoštovane kolegice in kolegi. Naša kolegica Kristin Deverak je pripravila odlično poročilo. Po dolgih pogajanjih, vendar pa je bilo že uvodoma prav rečeno, da gre za človeška življenja in da moramo razmisliti o tem, da bi te preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu posodobili, kajti sedaj imamo direktivo iz leta 1994 Sedaj imamo že skupni prostor za zračni promet. Open sky, odprto nebo, zračni promet se je več kot podvojil v zadnjih 15 letih in naša skupna prizadevanja gredo v tej smeri, da bi varnost v zračnem prometu še naprej izboljševali. Potrebno je preprečevati incidente in nesreče in jih podobno preiskati. In to je omenila tudi kolegica De Veirak gre za to, da moramo imeti neodvisne preiskave, agencije, ki bodo to izvajale in dobre pravosodne preiskave. In zato bo EASA igrala zelo pomembno vlogo pri tem. In zato jo moramo okrepiti. Vendar pa moramo tudi nacionalne pristojnosti, ki jih imamo še prav posebno na tem področju, tako kot smo to storili v Zvezdni republiki Nemčiji z uradom za zračni promet, tudi uporabiti, da bomo imeli in predstavili natančne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 mukotrpno delo na tem pomembnem dosjeju. In podaril bi dve zadeve v zvezi s tem poročilom. Prvo, kako izboljšati preiskave po nesrečah in drugo, vprašanje pravic žrtev in njihovih sorodnikov. Odbor za promet je po mojem prepričanju ukrepil eh, številne vidike prvotnega predloga komisije. Še zlasti je bila pojasnjena vloga EASE, kot je povdarila tudi naša poročevalka, pri preiskavah nesreč, tako da bodo preiskave res neodvisne. Ne moremo namreč dovoliti, da bodo tisti, ki odrejajo pravila, tudi preiskovalci. In tudi opredelitev vloge EASE e je taka, izhaja iz 30. člena konvencije in tam je agencija opredeljena kot svetovalec. Tako smo vzpostavili ravnovesje med potrebami pravosodnih organov in tudi potrebo po izboljšanju kakovosti preiskav. Mislim, da je prav tako ključnega pomena izpostaviti potrebo po sistemu rednega poročanja in izmenjavi relevantnih informacij, ki izhajajo iz preiskav, ter tudi plačilo ustreznih odškodnin. Parlament eh, ima s tem tudi priložnost, da se ponovno loti eh, zadev eh, na področju varstva pravic družin eh, žrtev in tudi pravic do čim prejšnjih informacij, ki naj bodo vol, na voljo vsaj v dveh urah po nesreči. Prav tako je treba povezati s tem tudi obstoječe direktive na tem področju, tako da se bosta obi direktivi med sebojno dopolnjevali. Lahko samo čestitamo poročevalki in poročevalcem v senci za uspešno delo. Najlepša hvala tudi, ker ste se držali časa odrejenega za dogovor. Gospod Jeko Krcin, liberalni demokrati. Gospod predsednik, komisarka Cecilija Malmstrom, kolegice in kolegi. Ponosen sem na dokument, ki smo ga pripravili po uspešnih trilateralnih pogajanjih s svetom in komisijo in v imenu Alde čestitam poročevalki za dosežek, za njeno ustrajnost in za njen politični pogum. Ustvarili smo okvir, ki veliko daje potnikom zaposlenim v letalstvu širši javnosti in je zgled na mednarodnem področju. spomladi smo na tranu po konstruktivni debati pripravili dokument ki je bil dobra podlaga za uspešen trialog s svetom in komisijo. za pomoč in sodelovanje se zahvaljujem tudi združenju pilotov in kontrolorjev zračnega prometa. v zadnji fazi si je parlament zagotovil odločilno vlogo v nadaljnjih spremembah te zakonodajne ureditve saj smo preprečili možnost sprememb s tako imenovanimi delegiranimi akti. želimo preprečevati nesreče zato moramo vzroke raziskati. za temeljito in odkrito preiskavo je potrebno ključnim vpletenim zagotoviti zaščito pred prehitrimi obsodbami. natančna določitev vloge sodne preiskave v preiskovanju nesreč je ključna. parlament je vztrajal da je za zagotovitev neodvisne preiskave vzroka letalske nesreče potrebno tehnično preiskavo zaščititi pred vmešavanjem sodne preiskave. prijavljati in raziskovati moramo tudi vse incidente vse ne le tiste ki bi se lahko končali tragično. preiskava pa je mogoča le takrat ko za dogodek za incident izvemo. plod oblikovanja te regulacije je tudi zagotovilo komisije da bo v kratkem pripravila revizijo direktive o javljanju dogodkov. easa mora biti udeležena v preiskavi a smo njeno vlogo natančno določili regulator ni preiskovalec lahko pa ima dostop do določenih podatkov in vlogo svetovalca. med pogajanji je poročevalka posebno pozornost namenila pravicam žrtev nesreč in uspela ohraniti vse bistvene elemente spoštovane kolegice in kolegi to poročilo je zelo pomembno kajti sedaj na evropski ravni povzemamo informacije ki so bile prej na voljo posamično nismo pa imeli celotne podobe ker torej ni bilo na voljo dobrega do povezovanja teh informacij. V trenutkih velikega konkurenčnega pritiska v zračnem prometu je nujno potrebno, da osebe, ki posredujejo informacije o tehničnih nesrečah, biti zavarovane pred pritiskom konkurenčnih letalskih prevoznikov ali svojih prevoznikov. Tukaj moramo resnično paziti na to, da bodo podatki, ki jih nujno potrebujemo za preventivo, tudi zavarovani. Prav tako moramo zagotoviti jasen režim med pravosodnimi preiskavami, ki so potrebne v teh primerih, in tehničnimi preiskavami, ki bi naj preprečevale nesreče za to, da ne bi prihajalo do podvajan. Zahvaljujem se poročevalki, odlično smo sodelovali, sedaj pa imamo zelo pomemben korak pred nami pri tem poročilu. Our colleague, uh, Peter Van Dalen kolega Peter Vandalen v imenu konzervativcev in reformistov. Hvala lepa, gospod predsednik. Začel bi s postopkovnim vprašanjem. Naš poročevalec vsem. Naša poročevalka v senci, gospa Foster, nas je obvestila, da žal ni mogla priti pravočasno na to zasedanje, tako da lahko uporabim tudi njen čas za govor. Rad bi se zahvalil poročevalki za odlično upravljeno delo. In še enkrat povdaril tudi kakovost tega predloga uredbe. To je zelo dobro za izboljšanje varnosti v evropskem letalskem prostoru. Vendar, če se hočemo res veliko naučiti iz nesreč, potem morajo biti preiskave povsem neodvisne. In moramo onemogočiti umešavanje predvsem pravosodnih organov in letalskih prevoznikov. Če naj bodo preiskovalci stalno moteni med preiskami, potem bo njihova strokovnost prizadeta in eh, nočemo tako sposabšati kakovosti preiskav. Najbolje je uporabiti tako imenovani kanadski model. Ta vsebuje zelo neodvisen, popolnoma neodvisen svet, ki vodi preiskave na podlagi objektivnih meril in poroča pravosodnim organom, če pride do nekega nezakonitega dejanja oziroma če odkrijejo nezakonito delovanje. Torej bi bilo dobro imeti tak odbor za preiskave, ki bi pravočasno in redno poročal pristojnim organom. To bi bilo koristno za vse. To besedilo nam omogoča uvedbo takega neodvisnega preiskovalnega organa, vendar je tudi celoten svežen pomemben korak naprej. To bo zelo pomembno za vse potnike, še zlasti za tiste, ki bodo žal kdaj prizadeti z nesrečo. Najlepša hvala. Gospod Žak Einar. Hvala, gospod predsednik letalski promet je najvarnejša oblika prevoza, kot vemo, in vendarle eh, moramo storiti vse, da se bo ohranila tudi vedno manjša stopnja onesnaževanja z letalskim prometom. Vsi se moramo zavedati, da ima tudi svoje gospodarske vidike, da se stroški eh, vzdrževanja stalno višajo, da je tudi privatizacija zračnega prometa vprašanje, ki lahko močno prizadane varnost v letalskem prometu. Predsednik prekinja govornika, ker je prehiter za tolmače. Govornik se opravičuje vsi moramo prevzeti svojo odgovornost v teh primerjih. Ni dovolj, da samo sestavljamo črne sezname nevarnih letalskih prevoznikih. Treba je razmisliti, kaj storiti proti letalskim prevoznikom, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev. Veliko nesreče še vedno žal posledica človeške napake. In treba je pogledati, kakšna je organizacija znotraj letalskih prevoznikov, kakšna je kvalifikacija njihovih uslužbencev in kakšni so pogoji dela. Hvala lepa. Kolegi, prosim vas, da če govorite prehitro, je popolnoma nemogoče zagotoviti jasno tolmačenje vse jezike. Zato je potrebno, da govorite nekoliko počasneje, in mora biti v duhu tega, raje izbrišete dva stavka iz svojega govora. Gremo naprej z naslednjimi govorniki. Gospod Luis de Grandes Pascual, minuto in pol imate na voljo. Felicito a la señora de Beirac por su informe. Hvala lepa. Čestitam gospe de Verak za njeno poročilo in dobro opravljeno delo. S tem smo uspeli doseči soglasje že v prvem branju, vendar imam vseeno nekaj kritičnih pripomb, vendar je treba vsekakor nekoliko popustiti v vsakem pogajanju. Pa kljub temu menim, da je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za eh, identifikacijo in ugotavljanje istovetnosti ponesrečencev tudi s pomočjo dezoksiribonukleinske kisline in sorodnih načinov določanja identitete. Mislim, da je škoda, da smo ločili tehnične vidike preiskave od pravosodnih vidikov. Mi se bomo vzdržali iz čisto preprostih razlogov pri glasovanju, ker iz leta 87 smo že uspeli doseči eh, sporazum eh, med Španijo in Združenim kraljestvom, ki nam onemogoča, da bi glasovali drugače in zato se bomo vzdržali, kljub temu, da močno cenimo vse prizadevanja gospe Deverak. Hvala za vaše besede. Naslednji je gospod Janoš Zemka za dve minuti. Najlepša hvala. Začel bi s upombo, da je res zelo dobro, da imamo vedno boljše ukrepe za zagotavljanje varnosti v Evropi. Seveda imamo še vedno nesreče, in tehnične težave, ampak nasplošno je, mislim, da varnost v letalskem prometu dokaj visoka. Žal pa varnosti ne moremo doseči enkrat za vselej. Vsake toliko časa pride do različnih nesreč, incidentov in kadar se to zgodi, je treba poskrbeti za neodvisno in strokovno preiskavo. Vse to pa je treba storiti z namenom, da vnaprej lahko oblikujemo priporočila za preprečevanje prihodnih tovrstnih nesreč. Obstoječi sistem v skupnosti, ki ga imamo za preiskovanje tovrstnih nesreč, ni dovolj dober, lahko bi bil boljši. In sedaj, ko vidimo, kakšno delo je opravil Evropski parlament, lahko pričakujemo, da se bodo izboljšale tudi preiskave. Menim, da imamo odlično poročilo gospe Deverak, vendar bi vseeno rad podaril še nekaj. Številne pripombe in predlogi sprememb so tudi vključeni v poročilo in so posledica kompromisa Mislim pa, da bi morali glasovati o tem, kaj je bil končni izid pogajanj med parlamentom, svetom in komisijo. Nekateri predlogi pa so morda preveč podrobni in bi jih lahko zavrnili. Najlepša hvala, gospod Zemke. Gospa Majsner. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka. Najprej bi rada spregovorila o nečem, očemer naš poročevalec v senci, gospod Kacin, ni mogel, ker ni imel dovolj časa na razpolago. Je pa pomembno vprašanje. Ne gre samo za preiskavo vzrokov, nesreč gre tudi za zaščito žrtev in sorodnikov. In še prav posebno moja politična skupina se je zauzemala za to, da bi hitro obvestili vse bližnje o poteku nesreče, o obsegu in kaj vse se dogaja. Opazili smo, da je to zelo pomembno poročilo, ki ga je pripravila poročevalka, ne moremo ga dovolj prehvaliti. Tako pač je, da je sedanja direktiva stara 16 let. Tehnično se je v tem času veliko zgodilo. Potrebujemo varnost v zračnem premetu in moramo preiskovati nesreče in zato potrebujemo podatke, ki jih bomo dobili takoj na voljo. ZDA že imajo organ, neodvisen organ, ki skuša zaščititi tudi žrtve. To smo sedaj dosegli in prav prisrčno se zahvaljujem gospede Verak za dobro upravljeno delo. Our colleague Marian Jean Marinescu, 1.30. Naš kolega Marinescu, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Stalna, stalno zgoščanje letalskega prometa pomeni, da moramo tudi temu prilagoditi zakonodajne okvire. Gospa Deverak je dosegla odličen kompromis in s tem pozvala k vzpostavitvi mreže preiskovalnih uradov in organov, tako da bomo imeli boljšo izmenjavo informacij med preiskovalci. To pa je povezano tudi eh, s prizadevanji za zmanjšanje razlik med državami članicami, tako da bodo enakomerneje opravljale preiskave v prihodnje. Pravni okviri, ki so s tem ponujeni, zagotavljajo zadostno ravnotežje med potrebami po dostopanju do kraja nesreče in eh, pravicami pravosodnih organov in preiskovalcev. Sveda pa je pomembna tudi skrb za žrtve. Države članice bi morale imeti nacionalne akcijske načrte za pomoč žrtvam. Ta mreža pa bi se lahko koristno uporabljala za izmenjavo informacij v primeru različnih incidentov in nesreč. Potrebna pa je tudi ustrezna analiza, da bomo izboljšali varnost letalskem prometu za vse evropske državljane. Gospod Higgins, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Popolnoma jasno je, da so obstoječe direktive že nekoliko um, zastarale, saj je prišlo do prave eksplozije v letalskem prometu. Ta način eh, potovanja je vedno bolj priljubljen in zato potrebujemo več sodelovanja, več inšpekcij in zato tudi podpiram to poročilo. Eh, podpiram ga tudi zaradi razlogov, ki so jih omenili tudi kolega Simpson in poročevalka tudi agencija ne sme pod nobenimi pogoji imeti drugačno vlogo kot zgolj vlogo svetovalca v preiskavah. V razmerju do vzpostavitve mreže in e, izmenjave podatkov bi rad povdaril potrebo po ustreznem izobraževanju, ker moramo zmanjšati razlike med standardi, ki se v različnih državah članicah uporabljajo za samo delo v tem sektorju. In žal moramo sprejeti dejstvo, da je morda koristno navesti ime osebe, ki jo je treba obvestiti v primeru nesreče, čeprav se nam to zdi nenavadno, je morda vseeno bolje, da imamo nekoga, ki se ga obvesti v tem primeru, sicer so travme že tako ali tako prehude. Če damo ime nekoga, ki ga je treba obvestiti, potem šele se lahko pogovarjamo o tem, kdo bo eh, zagotovil varnost v primeru preiskav na podlagi DNA. Najlepša hvala. In sedaj, gospod gospod predsednik koleženke in kolegi hvala lepa spoštovani gospod predsednik kolegice in kolegi danes razpravljamo o dokumentu ki je izrednega pomena za 800 milijonov potnikov ki potujejo po zraku v evropski uniji vsako leto to je ključni dokument 16 let smo imeli direktivo ki smo jo sprejeli v času, ko je bilo manj zračnega prometa. Govorimo o 800 milijonih zračnih potnikov in o njihovi varnosti. In varnosti ne bomo imeli, če ne bomo imeli prostovoljnega poročanja pilotov in članov posadke. Če piloti in člani posadke se ne bodo čutili varni spregovoriti o incidentu, ki se je morda zgodil na letalo, potem bomo imeli težave. Potem ne bomo dosegli varnosti v zračnem prometu, če preiskovalni organi, če bodo preiskovalni organi pod pritiskom pravosodnih organov, naprimer. Tudi ne bomo dosegli varnosti. In tudi, če bodo pritisk, pod pritiskom medijev, ne bomo dosegli varnosti, če bodo mediji želeli takoj pridobiti vse informacije. Varnost mora biti zelo visoko na dnevnem redu, varnost evropskih državljanov. To je izrednega pomena. Varnost v zračnem prometu in pravila o varnosti morajo biti jasno zapisane in glasovanje o tem poročilu bo ključnega pomena. Hvala lepa, sedaj pa glasovanje KHDI. Pritegnite pozornost predsedujoče. Pet javljanj imamo. Najprej gospod Adrover, minuta prosim. Hvala lepa, gospod, gospa predsedajoča. Dve leti in mesec je od strašne nesreče na letališču Barajas v Madridu. Zelo veliko je bilo izgubljenih življenj veliko prebivalcev Kanarskih otokov. Žal pa po dveh letih še nismo zaključili tehničnih preiskav. Žrtve, družine žrtev se še vedno sprašujejo, kaj se je zgodilo in ne dajo jim odgovorov. To je žalostno, da se to dogaja iz dveh razlogov. Zato, ker si družine žrtev tega ne zaslužijo in drugič, zato, ker tudi pomembnih podatkov nimamo, ki bi morali biti na voljo da bi preprečili morda naslednje nesreče. Upam, da bomo to poročilo sprejeli in da bo pomagalo pri tehničnih preiskovalnih postopkih, da bodo ti bolj prožni in da se takšne preiskave ne bodo ponavljale. Čestitam poročevalki in podpiram to, kar je dejal gospod Grandes. Vendar pa ne vem, ali smo storili dovolj, kajti najpomembnejša eh, stvar so žrtve. Gospod eh, Leichtfried. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je najslabše, kar je, ko moramo obvestiti bližnje žrtev in ko jim moramo povedati, da se je zgodila nesreča, pa ne vemo točno, kaj se je zgodilo. Mislim, da je to poročilo in zato se zahvaljujem gospe Deverak, mislim, da to poročilo končno ustvarja nekaj in sicer možnost za to, da bomo imeli osebo za stike, ki bo obveščala in da bodo letalski prevozniki v dveh urah dejansko imeli na voljo sezname potnikov. To, po mojem mnenju, je ključnega pomena, da preprečimo negotovost in da tisti, ki ne vedo, kaj se je zgodilo, dobijo pomoč. Mislim, da gre tudi za ravnotežje med sistemom notranjih preiskav in zonanjih preiskav. Težko je doseči to ravnovesje, vendar pa mislim, da smo dosegli dober kompromis. Tako da želimo varovati tiste, ki želijo povedati o nesreči, po drugi strani pa tudi, da zagotovimo dostop do informacij javnosti. Zato mislim, da je to poročilo zelo dobro in še enkrat čestitam poročevalki. Opravila je zelo dobro delo. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bilbao, prosim. Gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se, da bi edini cilj tega poročila moral biti, da preprečimo nesreče v prihodnje. In vesela sem, da smo zagotovili neodvisne preiskave in koordinacijo omrežja ščitimo žrtve in bližnje žrtev na različne načine. Prav tako skuša zaščititi občutljive podatke in zagotavlja stotstotno zaupnost. Tukaj govorimo o črnih skrinicah, o različnih zadevah, ki jih je potrebno zaščititi kot tajne. Po drugi strani pa mislim, da se seveda pojavijo mnenja v javnosti še pred zaključkom preiskav in mislim, da moramo zaščititi tudi družine žrtev, ki resnično potrebujejo to pomoč v teh težkih časih. Ja, Gospa Vertman. Hvala lepa. Zračni promet se nenehno veča in zato potrebujemo več varnosti in neodvisni organ, da bo usklajeval dejavnosti in omogočal popravne ukrepe. Tako bi optimizirali varnost v zračnem prometu za vse in tudi sama čestitam poročevalki za to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fernandez. Um Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zračni promet je zelo pomemben za mobilnost državljanov Evropske unije in za dinamiko svetovnega gospodarstva. Evropska zakonodaja zahteva preiskavo zračnih nesreč, vendar pa nimamo aktualizirane zakonodaje na tem področju. Sedaj imamo tudi že novo agencijo EASO in zato je potrebno zakonodajo posodobiti. In seveda je potrebno izpostavljati preventivo nesreč. Vse moramo usmeriti v to smer. Ugotoviti pa moramo tudi, da se včasih skušajo zniževati stroški in zato nastajajo večja tveganja, kar se varnosti tiče. Vendar pa gotovo to ni dobro in temu se moramo zoprstaviti. Zato potrebujemo seveda organi, ki bodo nadzorovali civilni zračni promet, vendar pa se moramo usmeriti na prave zadeve. Hvala lepa, gospod Tikal. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da dosežemo dogovor o prvi obravnavi o preiskavah in preprečevanju nesrečnih incidentov v civilnem letalstvu. Države članice morajo zagotoviti, da bodo vsi letalski prevozniki imeli načrt za pomoč žrtvam in njihovim bližnjim. Mislimo, da je to dvourno obdobje, ko morajo letalski prevozniki zagotoviti sezname potnikov predolgo. Prav tako bi rada omenila še nekaj. Pozdravljamo predlog, da bi letalski prevozniki v EU morali izvajati Montrealsko konvencijo. Tudi, če država, ciljna država te konvencije ni ratificirala zato, da bi olajšali preiskave. Evropska unija mora imeti sporozume tudi z drugimi državami. Gospod Kacin. Ča, eh, rad bi dodal en element, ki mi je prej izpadel zaradi pomankanja časa in zadeva obveščanje svojcev. svojci morajo biti enakopravni in ne smemo jih diskriminirati. definicija družine v državah članicah pa se zelo razlikuje. parlament je želel zaščititi tudi istospolna partnerstva ki so ponekod priznana drugje pa niso priznana. Eh, moja politična skupina je predlagala kompromis ki ga je sprejel tudi svet in komisija tako da zdaj velja definicija družine ki velja v državi žrtve v državi katere državljanstvo ima žrtev. to je pomemben dosežek in pomemben kompromis. druga stvar ki posebej šteje pa je da nismo si izmišljali novih institucij ampak smo uporabili mrežo nacionalnih preiskovalnih organov ki smo jih delovno povezali med seboj. hvala lepa hvala lepa sedaj pa komisija gospa malmstrm prosim hvala lepa gospa predsedujoča mislim da smo poslali zelo odločno sporočilo potnikom in družinam da imamo tolikšno soglasje na plenarnem zasedanju in to je dokaz za dobro opravljeno delo poročevalke in poročevalcev v senci Veselim se pomembnega dela, ki je še pred nami pri vzpostavljanju Evropskega omrežja eh, organov za preiskave nesreč v civilnem letalstvu. To je pomemben korak k temu, da bi izboljšali varnost in eh, kakovost preiskav in da bi vzpostavili visoke standarde na tem področju. Zelo pomembno je, da bodo nova pravila zrcalila napredek, ki smo ga dosegli tudi za e jaso ki lahko sedaj prispeva v preiskava glede varnosti s svojim strokovnim znanjem na področjih, ki jo zadevajo. Naj izpostavim, kot je veliko govornikov že dejalo, da bodo sodelovali le kot tehnični svetovalec in bodo pač delili svoje izkušnje in ocene. Ne bodo pa preiskovali nesreč. Komisija je zavezana da hitro pripravi nova pravila za predlog, da bi modernizirali postopek poročanja o incidentih in nesrečah, tako da bi konec koncev imeli najboljša orodja na razpolago za to, da se učinkovito opravi naše delo in sicer da zaščitimo življenja evropskih potnikov. Hvala lepa za zelo konstruktivno debato. Hvala lepa, gospa komisija. In sedaj za konec še poročevalka, gospa Deverak. Prosim. Merci pour, uh... Hvala lepa vsem za vaše prispevke in pripombe glede tega poročila. Prej sem se pozabila zahvaliti komisiji, ki je resnično olajšala dosego tega dogovora. Imamo samo predlog, en predlog spremembe. Gre za napako. Svet je pozabil en odstavek in sedaj skušamo to na najboljši način s tem predlogom spremembe vključiti. Gospod Higgins, morda me niste razumeli in slišali na začetku, veliko je bilo hrupa. Gospa Malmström je tudi poročala o tem, da je jasno ugotovljeno, da bo agencija tista, ki bo odobrila eh, zrakoplave in torej ne bo preiskovala nesreč, ne more biti oboje hkrati. Imeli pa bodo seveda dostop do potrebnih informacij in bodo lahko ponudili svojo strokovno znanje pri preiskavah nesreč. Če sem prav razumela, se bo ena od delegacij vzdržala pri glasovanju, vendar pa mislim, da bomo tukaj izboljšali zelo veliko eh, zadev, naprimer obveščanje družin in tako dalje. Poročevalec v senci vam bo lahko povedal točno to, kar sem povedala sama. Parlament resnično ni popustil v prvi obravnavi in eh, parlament parlamentarna stališča so bila tista, ki smo jih uveljavili v tem besedilu. Gospod Kune je dejal, da so človeška življenja ključnega pomena, to so dejali tudi vsi ostali, vse ostale politične skupine in upamo, da bomo jutri dobili veliko večino za to poročilo. Še enkrat bomo potrdili pionirsko vlogo Evropskega parlamenta pri varovanju državljanov. Torej, imeli bomo Evropo, ki ščiti svoje državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, tako smo zaključili razpravo, glasovali pa bomo jutri opovdne. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda.